Uh, good afternoon, everyone. Um, I've just, uh, I shall be chairing- Dober dan vsem skupaj! Prosim vas, da zasedete svoje mesta, to bi bilo prelepo. Danes bom jaz predsedovala eh, današnjemu popoldanskemu zasedanju, pa tudi jutri zjutraj, na mesto gospe Beres, kajti ona ima druge obveznosti. Najprej vas prosim, da sprejmemo predlagani dnevni red potem pa zapisnik. A je kakšen problem z zapisnikom? Svet EFSCO, ki je bil 21. oktobra, je sprejel spremenjeno različično smernic za zaposlovanje, ki vsebuje tudi nekaj predlogov sprememb Evropskega parlamenta. V tej fazi bi želela pozdraviti tudi strokovnjake, ki pa izgleda ni tukaj, zato jih ne bom pozdravila. Ravno kar so mi povedali, da strokovnjako tukaj ni, zato jih bom pozdravila pozneje. Ta sestanek se neposredno prenaša preko interneta. Najprej, zelo, zelo sem vesela, da imamo lahko eh, izmenjavo z menj za sopredsedojoči odbora za zaposlovanje Bruno Kokejem. Eh, on tu se deluje tudi pri strategiji Evropa 2020. Imamo približno eno uro časa, kot običajno, pa boste lahko postavljali vprašanje na koncu njegove predstavitve. Bien, bonjour, je vais vous parler en français. Donc... Dober dan, govoril bom v francoščini. Poskušal bom svojo predstavitev razdeliti na dva dela, zato ker bom govoril o dvema različnima temama. Najprej bom govoril o upravljanju strategija Evropa 2020, potem pa bom govoril o tem, kakšno je trenutno stanje na trgu dela in pa o okrepih eh, za boj proti krizo na trgu dela. Najprej upravljanje oziroma governance, eh, strategija 2020. Svet EPSCO je eh, potekal prejšnji teden in za ta svet smo pripravili osnutek sklepov. Eh, ta osnutek sklepov je bil sprejet in je bil v skladu z zahtevom sveta iz julija. Ta zahteva je bila naslednja. V novi strategiji naj bi imeli vključen nekoliko manj zapleten postopek, bolj relevanten postopek, eh, eh, bolj relevantne postopke, tako da bo EFSCO nekoliko bolj prepoznaven in tudi bolj viden na evropski ravni, eh, zlasti, da se bolj ve, kaj dela na področju politike za poslovanja. EFSCO smo dali odgovor. In ta odgovor se je najprej osredotočil na osnutek evropskega semestra, to je predlagala Evropska komisija. E, to je prvo poletje, e, kar pomeni, da bo treba pripravljati letno poročilo o rasti od e, začetka leta. Komisija je tista, ki pripravi tako poročilo. Go, poročilo govori o glavnih eh, politikah, potem pa eh, je Evropski svet tisti, ki oblikuje najpomembnejše smernice za gospodarske reforme in na koncu so potem še eh, priporočila, ki so namenjena državam članicam, da se predstavijo julija. Prvi prispevek ki ga bo EPSKO imel v tem evropskem poletju, bo zasnovan na eh, pregledu letne rasti, kar ob, eh, objavlja komisija. Eh, in v tem dokumentu bo nekaj osnovnih sporočil o glavnih ukrepih na področju politike zaposlovanja, boja proti brezposobnosti. Skratka, v tem dokumentu bo vse tisto, kar pokrivajo tudi smernice za zaposlovanje. Druga stvar, kjer bo EPSKO eh, posredoval. Eh, okoli aprila ne bi države članice potrdile svoje programe reform. In EPSKO bo preučil in pa sprejel priporočila za države članica v luči prioritet, ki jih bo določil Evropski svet in v luči odgovorov, ki jih bodo dale države članice v okviru svojih eh, nacionalnih reformnih programov. In eh, sklepe na tej podlagi bo potem julija sprejel Evropski svet. Potem tretjič, eh, tretji vidik oziroma tretje področje, kjer bo EPSKO tudi lahko posredoval, to je pa področje, ki ni del eh, evropskega poletja. V tej fazi gre za bolj neformalno zadevo, gre pa za naslednje. Evropsko poletje ima namen eh, zagotoviti večjo operativnost in omogočiti eh, odločanje, ampak ne predvideva pa toliko eh, nadzora v tem, kaj se dogaja v različnih državah članicah na konjunkturnem področju, na trgu dela, na strukturnem področju. Zakaj gre? Drugo poletje naj bi bilo posvečeno zbiranju informacij za diagnozo, za ocenjevanje. Gre za to, da se bolje ve, kaj se dogaja v državah članicah, bolje kot pa je to bilo v zadnjih desetih letih, eh, ko je se izvajala Lizbonska strategija. EMKO naj bi eh, dajal ustrezna eh, vestila, ustrezne informacije. E-, eh, EPSKO eh, Informacije naj bi zagotavljala tudi komisija in drugi partnerji o tem, kako potekajo reforme v posameznih državah. To bo več eh, faz. Države članice morajo pripraviti programe reform do novembra in prav gotovo bomo prebrali te programe in potem bomo eh, izmenjali mnenja o tem to, kar se bo dogajalo leta 2010, bo dosti drugače od tega, kar se bo dogajalo 2011, ko bodo stvari bolj stekle. Torej, to so tri faze. Najprej formalna, se pravi, eh, najprej eh, splošne glavne osmeritve za svet spomladi, potem pa eh, prioritete. Eh, priporočila državam članicam glede na prioritete, ki jih bodo objavile v programih reform in pa tretja faza tega upravljanja se strani EPSKA je pa ocenjevanje in pa seznanjanje se s tem, kar se dogaja v državah članicah. In, eh, Takšen je naš predlog v zvezi z upravljanjem. E, Svet EBSKO je prejšnji teden ta naša priporočila tudi sprejel. Druga stvar pa je povezana z gospodarskim stanjem. Zlasti je povezana z trgom dela in pa s politikami, ki se izvajajo zato, da bi se bolj učinkovito borili proti posledicam krize. Skupaj s komisijo smo pripravili dokument. Namen tega dokumenta je bil nuditi podlago za razpravo. Eh, razprava je namreč potekala o tem med kosilom na EPSKO in eh, ta dokument eh, opisuje to, kar se je v EU dogajalo od začetka krize. Ne bom se spuščal v podrobnostih, ampak govori o večji brezposelnosti, o manjši zaposelnosti, o eh, tem, da so v glavnem eh, zaradi krize trpeli mladi, eh, bolj, ženske, pardon, bolj moški kot ženske, trpeli so tisti, ki so imeli pogodbe za določen čas. No, bolje kot jaz poznate vse te elemente. Sedaj pa lahko o tej situaciji mo rečemo naslednje. Kar zadeva trg dela, je stanje več ali manj stabilno. Brezposelnost ne raste več, po celi Evropski uniji zaposlenost, eh, stopnja zaposlenosti se je tudi stabilizirala, vidi se celo rahla rast pri zaposlovanju, ampak vseeno lahko govorimo bolj o stabilizaciji kot pa o ponovnem oživljanju gospodarstva. Še vedno je celotna situacija precej težka. Moramo pa dodati še to, da je stanje v različnih državah članicah tudi zelo raznoliko za razliko od bolj mirnih obdobij eh, ali za razliko od obdobij eh, rasti. Torej, v obdobjih rasti je, še, je kar nekaj podobnosti, tukaj pa je situacija res zelo raznolika. Eh, komisija mesečno pripravlja poročilo o trgu dela. Prejšnji teden smo dobili spet to poročilo in pogledajte si diagrame, pogledajte si številke in videli boste, kako heterogena je ta situacija na vseh področjih. To pomeni, da poleg stabilizacije, če si pogledamo, kaj se dogaja v vsaki državi članici od bliže, vidimo, da eh, se države zelo, zelo razlikujejo med seboj. Druga stvar pa je ta, da nimamo uh, enega samega recepta, ki bi lahko pomagal vse. To je zelo velika težava. Tretja stvar pa je, da nam sploh ni jasno, kakšna je povezava med rastjo in pa zaposlovanje v tej fazi, ne glede na to, za katero državo gre. Mogoče so kje kakšne izmene, ampak na splošno gledano, sam sem eh, ekonomist, lahko rečem, da ne razumemo nič, kaj se dogaja na področju gospodarstva. No, mogoče lahko kaj raz, eh, razložimo bolj na lokalni ravni. Eh, naprimer prilagoditve v javnem sektorju in tako naprej, ampak situacija v zvezi z zaposlovanjem sploh ni jasna in zelo težko bi bilo dati kakršno koli priporočilo, ki bi veljalo za vse. Um, To, kaj je pa delovalo v krizo, to so pa eh, delni ukrepi za boj proti brezposelnosti. Te ukrepe so sprejemale skoraj vse države članice in vse, ki so sprejele tašne ukrepe, so zadovoljne z rezultati, ki so dokaj pozitivni, čeprav eh, se še vedno eh, ti rezultati razlikujejo od ene države do druge. Potem so tu še politike oživljanja. Eh, in pa politike ob, eh, zadržanja obstoječih delovnih mest, politike aktiviranja brezposelnih. Eh, te politike so bile zelo učinkovite v nekaterih primerih, kajti so se osredotočale na konkretne, na konkretne skupine mlade, na ljudi, Eh, ki so bili blizu trga dela in tako naprej. Torej, te politike aktivacije eh, so še naprej učinkovite. Tretja oblika politik so politike usposabljanja, kajti stroški, opornotetni stroški so se zelo znižali, veliko eh, ljudi eh, ni bilo zaposlenih in to je zelo veliko stalo. Eh, Eh, če so zaposleni, eh, zaposleni potem eh, je, je to manj drago. Če pa so te politike se uporabljale za delno brezposelnost, se pa niso obnesle na splošno povedano. Po drugi strani pa smo, oziroma se je usposobilo veliko brezposelnih, v običajnih eh, okrepih. Potem pa eh, znižanje so, socialnih pomoči eh, z namero odpiranja novih delovnih mest, to pa je več ali manj se obneslo v mnogih državah in je tudi prispevalo k izhodu iz krize. Sedaj eh, se približujemo eh, koncu krize, trg dela se je stabiliziral, kot sem rekel, ampak to pa so vse proračunske omejitve, zaradi katerih je treba določiti eh, prioritete eh, v okviru politik za poslovanje. To je tudi tisto vprašanje, ki ga je belgijsko predsedstvo dalo na mizo, na kosilo v Epsku. In si, kot sem rekel, razprava je potekala na podlagi našega dokumenta. In v tej eh, razpravi so upra, eh, vprašali eh, države članice, katere prioritete so obdržali v eh, proračunu in eh, katere politike bodo podprli oziroma katere bodo upustili. Če poskušam narediti bilanco tega, kar so povedali ministri, je bilo takole. Dve tretjini ministrov so omenjali mlade kot ciljno skupino eh, proračuni za mlade so se eh, obdržali, zato ker raste brezposelnost med mladimi. Torej, sredstva so še naprej zagotovljena za usp dodatno usposabljanje mladih oziroma za njihovo vključevanje v trg dela. Potem pa drugi ukrep zmanjšanje socialnih prispevkov za nova delovna mesta zelo dobro razumemo. Če si pogledamo to z kejneskega vidika, vemo, da se ustvari delovno mesto in eh, če se ne eh, pobere poberajo eh, socialni prispevki, je to bolje za splošni proračun, manj dobro pa za socialni proračun. Potem še ena prioriteta držav članic. To pa je reforma eh, na področju nadomestil za čas brezposelnosti. Ko je kriza se razvijala v teh zadnjih letih, je veliko držav eh, znižalo kriterije, da so lahko omogočili dostop do teh nadomestil, po drugi strani pa je veliko držav omogočilo, podaljšalo obdobje eh, dobivanja teh nadomestil za brezposelne. Sedaj se govori sicer o tem, da se nekoliko več eh, reda naredi v tem sistemu nadomestil za čas brezposelnosti, da se eh, denar usmiri na tista področja, kjer se bo najbolj učinkovito uporabil. Torej, če ponovim, mladi, eh, potem zmanjšanje socialnih prispevkov na nova delovna mesta in pa reforma nadomestil za brezposobnost. Potem so ta tu še dve eh, stvari. Veliko ministrov je govorilo o sofinanciranju. Kaj to pomeni? Države iščejo za ukrepe partnerje. Ti partnerji so lahko ali občine ali evropski skladi. Gre za to, da se ti napori delijo. To je prva stvar. Druga stvar, kar predsejšnje število ministrov je omenjalo, da so Eh, sredstva bila v celoti prenešena na občine. Eh, to še ne pomeni, da se je država čisto potegnila iz eh, proračunske politike. Nimamo vseh podrobnosti teh ukrepov, ampak kakorkoli že v socialni politiki in v politiki zaposlovanja je prevladalo mnenje, da je na lokalni ravni mogoče najti boljše, bolj prilagojene rešitve. Zlasti v tistih državah, eh, ki, eh, ki poznajo zelo veliko raznolikost. Poleg teh vprašanj je dokument, ki je bil podlaga za razpravo, vseboval tudi tri možne poti za spodbujanje oživljanja gospodarstva. To je prvič. Treba razmišljati o tem, kako počasi opustiti okrepe delne brezposelnosti, kako obdržati te ukrepe oziroma kako jih odpraviti, kako omejiti sredstva namenjen, zato vemo, da so ti ukrepi povzročali tudi določene, recimo, imperverzne učinke. Druga pot za razmislek pa je potreba, da razmislimo o bolj aktivnih in ciljanih eh, politikah zaposlovanja. To vsebujejo že dolgo časa smernice za zaposlovanje in eh, to ponovno eh, povdarjajo smernice številka sedem v novi strategiji. In tretja stvar pa je, da je treba bolj natančno preučiti ukrepe za zavarovanje za primer brezposelnosti, E, te ureditve se zelo razlikujejo od ene države do druge. Tu je prav gotovo mogoče stvari izboljšati, tako da se ljudi po eni strani bolje zaščiti, po drugi strani pa da se jih e, bolj e, aktivira. Toliko sem vam želel povedati, sicer pa sem pripravljen odgovarjati na vaše vprašanja. Hvala lepa. Hvala lepa. To je bilo zelo dobro, koristno. Najprej gospod Serkas, prosim. Muchas gracias, señor secretario de Estado. Vale, Lipa. Gospod državni sekretar, najprej bi vas rad obvestil o tem, da je belgijsko predsedstvo pripravilo zelo podrobno poročilo, zato bi se jim rad zahvalil kajti videli smo lahko, da je svet v zadnjem času sistematično spregledoval parlament in je pozabil, da smo pomembni in nas je torej sistematično pozabljal. Zato smo sedaj veseli teh podrobnih sistematičnih informacij, ki smo jih dobili. Edina težava, gospod Koke, pa je, da ne vem, ali je vprašanje upravljanja nekaj, kar se pojavlja na točki, kjer parlament ni bil eh, povabljen. Svet se ukvarja socialno, gospodarsko krizo. Naprimer imamo projektno skupino Van Rompoja in ta pripravlja poročilo o nadaljem sistemu upravljanja v Evropi. Torej, to imamo in eh, menimo, gre za nekakšen sum, morda besedno igro, da se dejansko upravljanje v Evropi pravzaprav reducira na pakt za stabilnost in rast in na konsolidacijo proračuna avtori tudi ne, niso istega mnenja, kar se opredelitve, rasti in povezave za poslovanjem tiče. Mislim pa, da če se bomo ukvarjali samo s konsolidacijo proračuna in če bomo s tem končali s programi, ki so vodili k dodani vrednosti, potem bo to zajamčeno imelo negativne posledice na zaposlovanje. Evropsko upravljanje bi se naj ne osredotočalo samo na konsolidacijo proračuna, prav tako moramo gledati v prihodnost, iziti iz krize, to je pomembno za vse države. Za tiste, ki imajo 6 odstotkov primankljaja, morajo priti na 3 odstotke. Imamo pa tudi primankljaje 13-14 odstotkov. Torej, epsko, morajo še enkrat biti pozorni na to, da bodo našli realistične odzive na vprašanje. Kajti evropsko upravljanje, kot rečeno, ne sme biti omejeno. To ne sme biti rešitev za vse, to mora biti prikrojeno vsaki posamezni državi in različnim razmeram. Sedaj pa še vprašanje, gospod Kuke. bi svet EPSCO morda ne mogel, preden projektna skupina Van Rompuja ne konča dela, torej bi svet morda ne poskušal opozoriti tudi na socialni vidi krize in se pridružiti parlamentu. Kajti tukaj mi pravimo, da moramo potegniti Evropo iz krize zaposlovanja svet bi nas morda lahko podprl, ma ne menite tako? In sedaj še osebna izkušnja, moja nedavna osebna izkušnja. V parlamentu se okvarjamo z poslovanjem in težavami na tem področju z, veliki, z velikim številom brezposlenih v Evropi. Seveda moramo sprejeti ukrepe, tudi, kar se zdravstvenega varstva na delovnem mestu tiče, kar se kakovosti zaposlovanja tiče, kajti to sta pomembna vidika. Pomembno je, da je tudi delovno okolje kakovostno. To je pomembno za delo jemalce, za delovce. Veliko zadev imamo na programu, ne gre za količino, gre za kakovost zaposlovanja, še prav posebno v času množične brezposelnosti. Se zdi, da na to pozabljamo. Svet EPSKO bi nas moral spremljati, kar se tiče kakovosti delovnega okolja. Tudi pomisleke milijonov delavcev bi morali upoštevati, kar se kakovosti delovnega okolja tiče. Thank you, Hvala lepa. Vielen Dank. Ähm, Sie haben äh, Mann, hvala lepa. Gospod Kokem, opozorili ste na to, da gre za fazo stabilizacije, da pa še ni prišlo do rasti. Tukaj imamo gotovo različna mnenja, vendar pa stabilizacija to je pomembno področje. Zato, da ne bomo prehitro euforični in dejali, da lahko počnemo vse tako kot do sedaj vse to, kar imamo glede pozitivnih podatkov, naprimer Nemčija na področju izvoza, tega ljudje ne slišijo, ker tega ne čutijo. In zato moramo to bolje predstaviti, tega ne moremo storiti z danes na jutri, to mi je jasno, lahko pa to dosežemo zgolj takrat, ko bodo tudi ljudje imeli občutek, da udeleženi smo pri rasti, imamo možnost drugače nas sprejemajo, kar se trajnosti tiče. Še ena pripomba. Zakaj je tako težavno tistim, ki prevzemajo odgovornost v različnih državah članicah, jasno povedati, da si želijo nadaljnih reform? Vedno znova ugotavljamo, da moramo poskušati omejiti sredstva in da moramo konsolidirati, poskrbeti za to, da bomo sredstvi ravnali razumno in ne bomo govorili o tem, da sedaj prihajajo boljši časi in da lahko in več investiramo. To v veliko primerjih ni možno, ker vlade menijo, da se preveč zavira. In to je to, kar je dejal gospod Serkas. Zamisel smo imeli tudi v Nemčiji in sicer to, da bi podjetja v Nemčiji dobila z državno pomočjo sredstva na razpolago, da bi torej delavci lahko obdržali včasih krize delovna mesta, dodali smo davkoplačevalski denar in poskrbeli smo za to, da bi delavci ostali zaposleni v podjetjih. Sedaj, ko se vse obrača k pozitivnemu, torej to je ta faza stabilizacije, obstaja možnost, da lahko rečemo, še vedno ste v podjetju in torej niste brezposelni. Mislim, da je to zelo pomembno področje. Kakšne možnosti, po vašem mnenju, imajo te možnosti po posameznih državah? Išče se tudi strokovno delovno osebje, vendar pa potem nam rebi glavno sporočilo, ki ga slišimo, da bomo dobili državljane iz tretjih držav. Dati moramo možnost tistim, ki so tukaj zaposleni in ki so dobro kvalificirani, da so to oni tisti, ki jih potrebujemo, da jih želimo obdržati in da so del tega razvoja. To se mi zdi pomemben pristop. In še zadnja pripomba. Kolega Serkas je opozoril na to, ko je govoril o paktu za stabilnost in rast. Mislim, da ne moremo dejati, da imamo eno rešitev za vse, kar se pakta za stabilnost tiče. Pozarati in opazovati moramo, kar se dogaja v državah članicah, vendar pa moramo državam tudi jasno povedati, da morajo praviti domačo nalogo ne zato, ker si tri, štiri države želijo avtomatizme, temveč zato, ker si želimo trajnostne strategije, ki bi jo zasnovali skupno. Če se želimo posloviti od pakta za stabilnost, če ga želimo fleksibilizirati, potem pravzaprav sploh ni smiselno to, kar smo skupno sprejeli. Torej, moramo začutiti, da imamo ključen element trajnostne strategije. Potem mislim, da bo vse lepo in prav. Še vprašanje, menite, da bi to lahko dobilo večino? In vedno znova se ukvarjamo s tem, da naprimer na sestankih finančnih ministrov slišimo izjave, v katerih lahko parlamentarci rečemo samo, tega pa tako nismo načrtovali, ko gre za mešetarjenje. Sem proti vsakašnemu mešetarjenju. Podpiram mlečne kmetovalce, vendar pa mešetarjenje na tem področju absolutno ne. Uh, Hvala lepa. Gospod Turn. Yes, um, thank you for Hvala lepa za vaše informacije. Gre za vprašanje povezave med tem, kar ste omenili, nove naloge za EPSCO, kar bo dodalo k razpravam o gospodarskih politikah, evropskemu semestru in tako dalje. To je zame ključnega pomena. Imam pa vprašanje. Rada bi vaše mnenje o novem gospodarskem upravljanju, ko ga predlaga komisija, ko ga je predlagala komisija konec septembra. V tem nisem videla faktorja zaposljivosti, zaposlenosti, ko se preverja gospodarski razvoj v državah članicah. Šlo je bolj za razvoj proti bolj avtomatiziranemu sistemu sankcij. Nisem videla tudi ne reference glede reforme iz leta 2005, pakt za stabilnost in rast. Zaposlenost je takrat postala bolj pomembna. Je postala nekaj, kar moramo upoštevati, ko spreminjamo naše gospodarske politike. Kaj menite o tem? O tem osnutku komisije o gospodarskem upravljanju? Kaj ti zaposlenost tukaj ni ključnega pomena? In to obžalujem. Po drugi strani pa je zanimivo, da se EPSCO sedaj pridružuje Evropskemu semestru. In mislim, da je to protislovno. Torej, vaše mnenje o tem. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa, gospod Šruter. Hvala lepa. Zdelo se mi je zelo zanimivo, kar ste dejali. Še prav posebno, ker sem prebrala zaključke in sem ugotovila, da ste prevzeli kar nekaj zaključkov parlamenta in zato vam čestitam. Moram reči, da belgijsko predsedstvo dela zelo, sodeluje zelo dobro s parlamentom. Tega sicer nismo poznali, še prav posebno, kar se zelenih delovnih mest tiče, poročila, glede tega je veliko teh zaključkov v tem dokumentu, to je odlično. Opisali ste, kako bi naj vse skupaj izgledalo, kakšen bi bil naj nadzor strani Evropskega sveta. To zveni zelo dobro, vendar pa imam nekatere pomisleke, da nam bo to uspelo. Če si ogledamo entuzijazm v državah članicah, ki bi naj to prevzele, potem lahko formalne procese izvedemo tako, kot ste napovedali, tudi nadzor, vendar pa konec koncev ne bo sprememb. Tudi entuzijazem mora biti prisoten. In še prav posebno, kar se zelenih delovnih mest tiče. In sredstev za leta, to so ključne točke. Ali ne menite, da s tem prevzemom parlamentarne pobude ste dali znak za ta entuzijazem v svetu, tudi pri nekaterih, vsaj pri nekaterih državah članicah. Lahko poročate o tem? Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Steinruck. Um, Hvala lepa. Nekateri so že spregovorili o mojih vprašanjih kot poročevalka v Senci. Politična skupina SND bi rada izpostavila še enkrat, da sem zelo vesela, da je kar nekaj spodbud tega odbora sedaj tudi v zaposlitvenih smernicah. Tega v preteklosti ni bilo, saj ne vedno, in mislim, da je to dober znak za dobro, boljše sodelovanje kot v preteklih letih. In za prihodnost je to zelo pomembno. Manjka nekaj dopolnil, ki so za nas kot odbor zelo pomembne. Prosila bi vas, da ostanete pri teh temah, ki so pomembne za parlament. In morda vidite možnost, da bi te točke, naprimer skupine oseb, ki imajo težave pri integraciji na trg delovne sile, da bi jih spodbujali še naprej. In upamo na vašo podporo. Morda bi lahko podali tudi kakšno pripombo, kaj načrtujete v teh primerjih. Sicer pa se še enkrat zahvaljujem. Hvala lepa. Uh, grazie, grazie Presidente. Io naturalmente esprimo. Gospod Paldesare, prosim. Hvala lepa. Gospa predsedujoča. Hvala lepa za predstavitev gospoda, gospoda Kokeja. Mislim, da je to, kar je dejal o stabilnosti. nekaj, kar je protislovno s podatki. Imamo države članice, ki so zelo močne pri izvozu, pa imajo kljub temu brezposobnost tudi Italije. Težave brezposobnosti s tem ne bomo razrešili. Tisoče delovnih mest, ki so bila izgubljena med krizo, bo težko nadomestiti čeprav bomo prebrodili krizo, ne bomo ustvarili ponovno teh delovnih mest. Potem pa imamo še nadaljne težave, ki smo jih že prej imeli, ki so vedno navzoči kriza proizvodnega sektorja v vsej Evropi, konkurenca hitro rastočih držav. Vse to vodi do selitve proizvodnje, tudi tradicionalnih podjetij, selitev tradicionalnih proizvodov, na primer, imamo naprimer, tudi podjetje, ki proizvaja čaj, ki sedaj ne proizvaja več v Združenem kraljestvu, ampak nekje druge. Gre torej za to, da se moramo odločiti, ali bo Evropa imela svojo industrijo, ali bomo samo sprejemali sestavne dele in jih potem tukaj sestavljali, spremljali te sestavne dele iz drugih delov sveta. Torej boj proti revščini in brezposelnosti je seveda zelo pomemben. Vendar pa nimamo instrumentov, da bi se skupaj izvedli. Strategija EU 2020 govori o novi, novih sektorjih rasti. Vendar pa ni jasno izrečeno, kako kaže z delovnimi mesti, ki so bila izgubljena. To so delovna mesta, ki so pomembna za nove generacije. To seveda tudi pomeni, da imamo vedno večje napetosti tudi, kar se proračuna tiče. Kako bomo išli iz tega? Seveda bi kreativna industrija lahko bila usmerjena v prihodnost, vendar pa, na primer, v vseh državah članicah imamo zmanjševanje sredstev za kulturo in kreativno industrijo. Pakt za stabilnost vodi do tega, da celo strukturnih skladov ne moremo več uporabljati, ki bi v bistvu naj bili namenjeni regijam cilja ena. Evropska unija ima tudi težave z davčnimi olajšavami v sektorjih, kjer je kriza zaposlovanja vodila tudi do socialnih nemirov. Kljub prvim znakom pa moramo reči, da ne vemo prav dobro, ne v državah članicah, ne na ravni EU in suverenost na področju ekonomije smo odstopili svetom. Torej, še vedno ni jasno, kakšne cilje imamo in kako bomo res išli iz krize in kako bomo ponovno ustvarili tista delovna mesta, ki smo jih izgubili. Kot sem dejal, sicer bo tako, da bomo dejali, da imamo v Evropi naravno brezposobnost v višini 20 odstotkov. Hvala lepa. Pa deli, prosim. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Gospod predsednik, Rekli ste, sedaj je nastopil trenutek, da pridemo iz te krize. Mislim, da ste res zelo optimistični in eh, to je zelo dobro, vendar pa mislim, da resničnost ni takšna. Eh, govorili ste o usposabljanju. Sama bi želela vedeti, glede na prvi izziv, kaj ti prvi največji izziv, s katerimi se bomo soočati, je podnebni izziv. In kot je zelo dobro povedala kolegica Šröter, Kar zadeva zelena delovna mesta, bi želela vedeti naslednje. Kako nameravate spremljati te spremembe? Govorili ste o usposabljanju. Želela bi vedeti, kakšna orodja ste dali tem podjetjem, da bodo lahko sposobila ljudi za nove poklice, tako da bodo lahko zaposleni tudi eh, imeli varna delovna mesta. To je moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje. V času krize vidimo, kaj se dogaja v Nemčiji. Ne odpuščajo, ampak eh, govorijo o deljenem delovnem času. Se pravi, govorimo spet o delovnih urah. Ali ni prišel trenutek, ko bi ponovno govorili o tem, da bi delali manj ur, zato da bi vsi lahko delali manj ur? Eh, več eh, in da bi tudi delali bolj eh, kakovostno. Kar zadeva zaposlovanje, smo na dveh področjih. Najprej je to sfera, kjer so zaposleni prve žrtve in medtem, ko si uprava deli bonuse. Mene zanima, kdaj bomo vzpostavili pravo socialno demokracijo znotraj podjetij. Ali je to ideja, o kateri so tudi govorili omenjeni ministri. Potem mladi. Mladi od Evrope veliko pričakujejo, gospod predsednik. In v svojem vsakodnevnem življenju se stalno srečujejo z negotovostjo. To je sedaj postala norma. In zato vas konkretno sprašujem, kakšna urodja boste predstavili za to, da se bo ta mladina lahko soočila s to situacijo. Trenutno eh, mladi nimajo konkretnih rešitev pred seboj. Hvala lepa, preden dobite besedo. Se zdi, da je iz razprav išlo tudi to, da moramo najti način, kako bi lahko z oborom za zaposlovanje še boljše sodelovali in kaj se točno dogaja po teh zaposlitvenih smernicah. Kako bo izgledalo vaše delo in kako lahko to torej tudi doda k delu odbora za zaposlovanje. In kako bi vas lahko pripričali, da bi sprejeli še kar nekaj mnen parlamenta, več kot do sedaj. Vesela sem, da je glede kar nekaj vprašanj, ki so bila zastavljena, gospa Šeruter je zastavljena, zastavila eno, da je bilo o tem govora, vendar pa v odboru vidimo, da se trudimo, delamo, potem pa vidimo, da naša prizadevanja niso del vašega dela in obratno. Torej, prosim, imate nekaj več kot prej, približno 15 minut, mislim, da imate časa za odgovor. Prosim. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej. Želim odgovoriti na vaše vprašanje. Predsednik odbora za zaposlovanje je vedno pripravljen priti sem na vaše vabilo, seveda tu ne vidim nobenega problema. Kar pa zadeva vaše bolj konkretno vprašanje? Kako zagotoviti izmenjavo mnen na bolj formal, formalni podlagi? Kot sem ravno kar po, povedal, kar zadeva upravljanje, o čemer je razpravljal EPSKO prejšnji teden. Zdaj, torej, tu je bi, bi, predviden tudi tretji neformalni vidik, se pravi, ta, to torej je ta vidik, eh, ko gre za zbiranje informacij za ocenjevanje. Ko ima kdo kaj zapovedati, naj to pove pač na način, ki ga najde. To velja za eh, vas, za parlament, pa to velja tudi za socialne partnerje in druge uh, deležnike. Ampak tega do sedaj ni bilo. To pa lahko sedaj zaživi. To je način, kako spostaviti eh, bolj formalni način razprave. Čisto osebno pa menim, da je zelo pomembno zagotoviti jasna sporočila. Bolj kot je sporočilo jasno, lažje ga je vključiti v naša priporočila. Jaz govorim o emko, sedaj seveda ne morem govoriti o epsko. Ampak, če bomo dobivali redna sporočila, jasna sporočila v zvezi s tem, kaj vas skrbi, bomo to tudi lažje vključili v svoje dokumente. Seveda pa ne morem formalno ničesar obljubiti, kar zadeva EPSKO. Poskušal bom odgovoriti na vsa vprašanja v petih minutah. Kar zadeva proračunske omejitve, to je prva stvar. Naš odbor je odgovoren za izvajanje politik zaposlovanja in tudi eh, določenega števila politik eh, z področja socialne zaščite. Tukaj govorim predvsem o zavarovanju za primer brezposelnosti. Vprašanje pa je naslednje. Kratkoročno nimamo izbire, ni denarja v večini držav članic. Eh, ali pa je denarja zelo malo. In zato je naša naloga eh, določiti tiste ukrepe, ki prinašajo najboljšo eh, razmerje med stroški in učinkovitostjo, se pravi spodbujati za poslovanje in istočasno zaščititi kratkoročno brezposelnosti. Ampak dolgoročno zaščititi ljudi pa pomeni, da se jih osposobi za zaposlovanje tu pa se srečujemo z omejitvami. Te omejitve so dokaj hude v nekaterih državah članicah. V bistvu gre za naslednjo nevarnost. Če eh, ne bomo sprejemali ustreznih ukrepov, bomo zelo eh, hitro se soočali z eh, socialnimi problemi. Treba je torej prioritete določiti se pravi na področju dela, se moramo ukvarjati s socialnimi vprašanji eh, in eh, z vprašanji brez poselnosti in usposabljanja za zaposlenost. Kakorkoli že, rast je potrebna za zaposlovanje. Problem pa je naslednji. Rast je šipka trenutno. In tudi napovedi niso kaj dosti boljše. To je eufemizem sicer. Pač. vendar pa se nam ne obeta kakšna rožnata prihodnost, ko gre za število novo ustvarjenih delovnih mest. Ravno tako prihodnost ni rožna na področju financiranja politik za poslovanje in eh, socialne varnosti. Kaj to pomeni? Potrebne so velike spremembe. Ne? temu rečem tako. Te velike spremembe pa morajo najprej zadeti tista področja, ki ustvarjajo bogatstvo, kajti tam nastajajo tudi delovna mesta. Kajti, če ne bomo imeli rasti in pa delovnih mest, hitro pride do revščine. In to bi bilo pogubno. proračunske omejitve. To je prva stvar. Torej. Druga stvar pa je to, da moramo ustvariti rast. Potem je eh, tretja stvar tukaj, negativni rezultati eh, Lizbonske strategije. Tu eh, bodo potrebne spremembe na področju makroekonomije, eh, makroekonomije, politike dela, kajti trenutno ta področja niso bila dovolj povezana med seboj. Eh, naš cilj je, da se ta različna področja bolje povežejo med seboj. Tako skušam odgovoriti na vaše vprašanje. Od tem, kako EPSKO nastopa v okviru upravljanja. Ali eh, EPSKO nastopa tako, kot je bilo predvideno v dokumentu komisije septembra. In vaše vprašanje je v tem, kakšne so prednostne naloge na področju za poslovanja. Napravljanje. Sklepi Torej, ne moremo, eh, ne moremo misliti na podlagi tega vsega, da je EPSKO center sveta. Tukaj je nekaj elementov, elementov v strategijo, elementov tudi v Lizbonski pogodbi, ki določajo funkcijo EPSKA. Ampak najpomembnejša stvar je ta, da zagotovimo, da se ta glas sliši. makro upravljanje ne predvideva nič o zaposlovanju, zato moramo o zaposlovanju več govoriti. Sedaj se govori sicer več o makroekonomiji, ampak ta diskurs bo sedaj potreben. Ekofin. Eh, ima celo vrsto drugih tem. Torej, kakor hitro začnemo govoriti o politiki zaposlovanja, potrebujemo ljudi, ki se s temi vprašanji ukvarjajo vsakodnevno in ki lahko dajo odgovore tudi v zvezi s tem, kakšne so politike, kakšne so prioritete, kakšne so konkretni instrumenti. Mislim, da svet EPSCO ima eno dobro sliko o tem, kakšna je slika, da ve, kakšne so pomankljivosti v zvezi s prejšnjim delom in kako to popraviti. Treba je, da nastopi takrat, ko se sprejmajo kritične odločitve pred pomladanskim vrhom, pred jesenskim vrhom. Tako da se upošteva vse, tudi kar se dogaja v državah članicah. Potem je bilo postavljenih nekaj zelo konkretnih vprašanj. Zelena delovna mesta. To je prioriteta belgijskega predsedstva. Vzpostavili smo delovno skupino v EMKU, ki se ukvarja s tem vprašanjem. Ta delovna skupina naj bi naslednji mesec predložila poročilo, tako da se bodo lahko uh, pripravili osnutki sklepa decembrskega EPSKA. Uh, Eh, EMKO pripravlja mnenje o zelenih delovnih mestih in to mnenje je bilo predstavljeno v decembra. Tukaj je še kar nekaj drugih stvari, kot eh, so usposabljanje, podpora različnim sektorjem. Ravno tako pa to pomeni, da moramo razmišljati o rasti ne moremo govoriti samo o eh, zelenih delovnih mestih, ampak tudi o rasti, kar pomeni, da moramo bolj sodelovati z drugimi sektorji, mogoče ne z makrofinančnim sektorjem, ampak prav gotovo z sektorji industrijske politike, potem eh, s tistimi, ki se ukvarjajo s konkurenco, z raziskavami in razvojem. Kakorkoli že delamo na tem temam, Eh, in bomo pripravili ustrezna priporočila. Potem vprašanje socialne politike, dati prednost soci, eh, socialni varnosti, eh, zagotoviti varna delovna mesta s pomočjo usposabljanja, ampak tudi s pomočjo prihodkom oziroma s subvencijami prihodka. O tem govori tudi ta skupni dokument, ki smo ga pripravili s komisijo. Tam eh, omenjamo eh, de, deljeni delovni čas oziroma delno brezposelnost in eh, to so ukrepi, ki naj bi eh, zavarovali eh, obstoječa delovna mesta. Potem lahko o tem razmišljamo tudi na širši način. To je vprašanje kakovosti dela takšna delovna mesta morajo biti tudi privlačna. In eh, kvalitetna delovna mesta so tudi prednost eh, belgijskega predsedstva. Eh, belgijsko predsedstvo je v tej temi organiziralo tudi odlično konference. Ampak to pomeni, da se moramo vsi še usesti za mizo tako da bodo ta delovna mesta res kakovostna. Ampak spet potem pridemo do vprašanja rasti in spodbujanja zaposlovanja. Ves čas pa seveda se poudarja kakovost Mislim, da tu situacija ni tako eh, kritična, čeprav še vedno ostaje odprta vprašanja eh, delovnih pogod za določen čas oziroma negotovosti zaposlitve. Upam, da sem odgovoril na vsa vprašanja. Zahvaljujem se vam za vabilo in da ste mi dali priložnost, da lahko eh, povem, kako mi razmišljamo o teh vprašanjih. Uh, Hvala lepa, to je bilo zelo koristno. Hvala lepa, da ste prišli na nas še stanek. Yes, I thought we were missing uh, the rapporteur on the next item, but we're not. Uh, I'll hand straight over. Poročevalke za naslednje poročilo še nisem videla. Aha, sedaj pa vidim, da je poročevalec tukaj za naslednjo točko izvajanja direktive o storitvah 2006. Žan-Luk Benamja, prosim. Hvala, gospa predsedojoča. Bomo pustili, da odbor za zaposlovanje uh, odide. Vse skupaj lepo pozdravljam, dober dan. Ofenpo, zase zdaj. Uh, Nadaljujte, prosim. Hotel sem samo še pozdraviti direktorja. Hvala. Prejeli smo nekaj predlogov sprememb, ki jih sicer ni ne vem kako zelo veliko. Vidim, da obstaja ogromno možnosti, za doseganje kompromisov. Če se strinjate, bi na hitro si pogledali, ampak ne bom vsakem govoril podrobno, e, navedel bom samo e, številke. E, uvodna izjava A. Meni se zdi, da je tu možen kompromisni predlog spremembe med 2, 4 in 5. Bom dal očala za to, da vidim bolje oziroma sem pozabil očala in zato se moram malo dvigniti. Tu govori o socialnem modelu, pa o pravih delovnih mestih. Potem uh, eh, AA. Mislim, da je možnost kompromisa med eh, predlogom spremembe 8, 9, 8 in 9. 8 in 9. delovna mesta v storitvah danes predstavljajo 70 odstotkov zaposlenosti in BDP-ja EU. V tem govorijo ti predlogi sprememb. Sedaj odstavek ena. E, se mi zdi, da je med 16, 17 in 18 možen kompromisni predlog. Predlog spremembe 16, 17 in 18. Odstavek številka 3 sedaj. Nekoliko je dolg, ampak mislim, da obstaja možnost za kompromis med amandmaji 26 in 27. Odstavek številka 4. Kompromisni predlog spremembe je po moje možen med 30, 31, 32, 33, 34, 35. Tu se bom ustavil. Toliko o tem odstavku. Odstavek številka 5. Možni kompromisni predlog spremenke med 41, 42, 43, 44 in 45. Če si pogledamo sedaj odstavek 6, tudi eh, tu je možen kompromis med 50, 51, 52, 53, 54. Mislim, da smo to naredili. E, vemo, kakšne so težke točke oziroma katere so težke točke. Tu ni sprememb. To je najprej točka o globalni viziji te direktive. Ali že sedaj menimo, da je ta direktiva uspela, o tem mislim, da bi se še lahko pogovarjali. Potem pa druga e, točka, o kateri še tek, tečejo razprave, to se pa nanaša na prošnjo več poslancov za to, da bi imeli okvirno direktivo za storitve splošnega gospodarskega interesa. O tem lahko še razpravljamo. Pri, eh, nar, pripravil sem tudi kompromisne predloge, mislim, da jih že imate. O tem bomo lahko še govorili. Mislim, da imamo še nekaj dni, da lahko vse to na pozitivni način dodelamo. Hvala lepa. In, uh, Hvala lepa. Predlog slembe 20 predstavlja nekaj težav, kar se dopustnosti tiče. To smo pravkar obvestili osebo, ki je vložila predlog spremembe, smo obvestili. Trenutno je to izven našega okvirja pristojnosti. Torej, toliko o tem predlogu spremembe 20. Gre za dopustnost. Gospod Kristensen, prosim. Tak for formen, tak te... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Øh, Najlepša hvala za odlično delo. Mislim, da so tu eh, predlogi za kompromisne predloge razumni in mislim, da se lahko dogovorimo o glavnih eh, usmeritvah za to direktivo. Vendar pa obstaja določena zmeda. Najprej smo dobili glasovalni seznam. Eh, ta se mi pa zdi bolj podoben seznamu kompromisnih predlogov. In zato bi prosil, da se pripravi takšen seznam, kjer bi kompromisi bili bolj natančno navedeni, tako da bo lažje slediti, kaj je kompromisni predlog in kaj ni kompromisni predlog. E, potem pa naj vam povem, kaj si mi mislimo o teh različnih kompromisnih predlogih. Najprej, uvodna izjava A, nobenega problema. Odstavek 1. Mislim, da vidim v tem kompromisu moj koncept dostojnega dela. Oziroma, se mi ne zdi, da je dosti dobro, eh, da to ni dosti dobro eh, napisano. Kakovostno, kakovostna, eh, trajnostna delovna mesta, bi želel, da bi poročevalec dodal besedico dostojen. Potem odstavek 3. Tu pa moram takoj reči, da ne moremo sprejeti eh, tega predloga, ampak bi prosil eh, poročevalca, da se osredotoči na vse predloge v zvezi z drugim odstavkom in tretjim odstavkom in naj razmisli, ali bi bilo mogoče eh, združiti ta dva odstavka. Seveda je direktiva za storitve nekaj kar eh, inteligentnega, ampak na določenih mestih so problemi v nekaterih državah, zlasti ker zadeva ponudnike storitev. In mislim, da bi morda lahko vključili več eh, idej v eh, predlog, torej v kompromisni predlog o tretjem odstavku, potem štiri eh, odstavek številka 4. Tu se strinjamo. V svojem predlogu spremembe nisem izražal kakšnega navdušenja za tašno direktivo, ampak nobenega dvoma ni, da lahko sprejmemo tašno direktivo. Direktivo, ki je omenjena v tem odstavku. Odstavek številka 5. Tu ni nobenega problema. Odstavek številka 6. Tudi ni nobenega problema in lahko sprejmemo kompromisni predlog poročevalca. Zelo bi bil vesel, če bi dobil popravljeni seznam eh, za glasovanje, tako da bi bil nekoliko bolj vesel eh, jasen. Po eh, sestanku bi se pa tudi še rad pogovoril z poročevalcem. Hvala, gospa Turunen. Hvala. V imenu zelenih samo nekaj pripomb. Videti je, da bomo lahko v tem odboru dosegli širok eh, dogovor o bistvenih zadevah. O dveh stvarih pa bi še nekaj rekla. Najprej, Naj še enkrat ponovim to, kar je bilo pravkar povedano. Veseli bi bili, če bi lahko v kompromisu vzpostavili povezanost med eh, direktivo o storitvah in načinom, po katerem se po pogodbah o izvajanju storitev delo tudi opravlja. To je ena od prednostnih nalog za našo politično skupino. Verjetno bi tukaj lahko našli bolj izrazito formulacijo. Drugo, storitve eh, splošnega pomena in eh, socialne storitve splošnega pomena. To je zelo delikatno področje. Morda bi tukaj lahko tudi okrepili formulacijo v smislu, da moramo zaščititi te vrste storitve, ki so splošnega pomena in eh, katerih cilj je socialni cilj in da te storitve ne bi smele eh, biti podvržene mm, zakonu eh, konkurence in ponudbe ter povpraševanja na trgu. Tu bi se še morda lahko dogovorili. Pa še nekaj besed. Videla sem, da je veliko predlogov sprememb na področju odbora IMKO. Morda bi se morali res mi osredotočiti na področje zaposlovanja. Ne govorim o tem eh, osnutku mnenja ali predlogov jih sprememb nasploh, ampak pri vseh teh eh, besedilih bi morali eh, razmisliti o tem, kakšna je pravzaprav vloga našega odbora in ko odbor se bo pač posvetil predvsem stvarem v njihovi pristojnosti. In še na zadnje, verjetno veste, da v odboru IMKO poteka zelo počasi to eh, dogovarjanje, zato ker je pač eh, poročevalka, ima poročevalka nekatere težave, torej bo tam prišlo do zamud. Tega se moramo mi v našem odboru zavedati. In eh, zahvaljujem se za pripravljenost za doseganje kompromisov. Mislim, da bomo to, te kompromise lahko dosegli in hvala, da ste bili zelo pripravljeni na doseganje kompromisov. Hvala, gospod Baltazar. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi sam se zahvaljujem poročevalcu oziroma pripravljalcu mnenja. Hvala za vse delo, ki ga je opravil. Hvala tudi, da nam je predstavil svojo pripravljenost za doseganje kompromisov v zvezi z posameznimi deli direktive oziroma izvajanja lete to je nekaj, kar lahko pozdravimo. Očitno bomo našli neko skupne temelje za dogovor. V imenu politične skupine ELS moram podariti, da nekatera naša stališča še niso bila v celoti upoštevana. Gre za predlog spremembe 2 do 4, prvi odstavek. No, s tem predlogom eh, pripravljača mnenja se ne strinjamo, enako velja za točko 3, za predloge spremem pod 25 do 29, ko gre za merila, ki so tukaj navedena. To niso ravno merila, ki jih mi lahko podpremo. Potem številka 4, odstavek 4, to je pravzaprav osrednja tema naše razprave. Naša stališča so znane in pri njih bomo ustrajali še naprej v tem predlogu mnenja se nam zdi, da gre za omembo preveč uh, drugih storitev, ne samo uh, splošni, eh, torej storitev splošnega pomena. Zdi se nam, da je omenjanje teh posebne kategorije socialnih storitev tukaj nepotrebno. Sicer pa bomo seveda podprli tiste predloge sprememb, kjer uh, so naša stališča bila upoštevana bodi si v celoti ali pa saj v večini. Videli pa bomo, kaj bodo rekle še druge politične skupine. Hvala. Če ni nikoga drugega, potem dajem takoj besedo pripravljalcu mnenja Jean-Luc, izvoli. Hvala lepa. Nismo še končali, gospod Kristjan se. Res je, ni še eh, glasovalnega seznama. Mislim, ne vem, če je treba tako hudo hiteti. E, zato imamo še kar nekaj časa, da to dodelamo. Sem vas poslušal, zakaj ne bi združili drugega in tretjega odstavka, tu nimam kakšnega mnenja, ampak zakaj pa ne konec koncov? Potem omemba dostojnih delovnih mest, eh, torej v prvi uvodni izjavi se govori o tem, če pa vi želite, da se o tem govori še kje druge, je to tudi možnost. Mislim, da je čisto dobro, da stvari povemo tako, kot je treba, da jih povemo natančno. Skratka, kompromis še ni finaliziral, pred seboj imamo še nekaj časa, lahko še delamo eh, in lahko prisluhnemo še drugim. Gospa Kirinen absurdno. Ne? Ja, to je povezano z napotitvijo delovcev. Moramo razmisliti, kako to narediti, ne da bi škodili jasnosti teksta. Kar zadeva socialne storitve. Res je, da nisem vsega ponovno prebral v odboru, ampak poskušal sem dati takšen kompromisni predlog. In mislim, da ta vsebuje to, kar vi predlagate in kar predlagajo tudi še nekateri drugi poslanci. Gospod Baltesari, že leta se razpravlja o okvirni eh, direktivi o eh, storitvah splošnega pomena to bi bili lahko naredili, ampak poslušam vas in pripravljam sem se z vami in vašo skupino o tem pogovoriti, da vidimo, kakšne so možnosti, do, kot ste pripravljeni iti, do kot sploh ne morete iti. Mislim, da je dobro, da upoštevamo tudi razlike v razumevanju teh eh, storitev splošnega pomena. Ne govori o, o javnih storitvah splošnega pomena. Skratka, čisto sem pripravljen na razpravo. Pripravljen sem se srečati z vami, tudi z asistenti. Mislim, da je pri mnogih predlogih sprememb možnost doseči kompromisni predlog, da bo to dokaj lahko in da bomo imeli uh, berljive in razumljive kompromisne predloge. Hvala. Hvala nekaj datumov. Rok za uh, vlaganje predlogov spremem je bil 23. september ob 12. 25. 26. oktobra razprava in glasovanje v našem odboru 8. ali 9. novembra. Odbor IMKO pa bo 30. novembra glasoval na plenarnem zasedanju v decembru, pa bomo glasovali o tem mnenju. Če nimate nič proti, gremo kar naprej, namesto da naredimo odmor, kajti uh, eh, avtorje te študije so že tukaj. Vem, da nekateri želijo priti samo na predstavitev te študije. Če jih je veliko, mi povejte, potem bomo naredili odmor, ampak verjetno bi raje nekoliko prej končali danes popovdne, kot imeli sedaj odmor. Očitno se strinjate z mojim, mojo domnevo. Torej, pojdimo naprej. Naslednja točka je predstavitev študije mobilnost invalidov in njihovo vključevanje na trg dela. Študijo bosta predstavila dr. Michael J. Kenzija in gospa Barbara van de Wege. To Študijo ste že dobili člani odbora in takoj bom dala besedo dr. Michaelu Kenziji. Predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje, najlepša hvala, da ste nam dali priložnost za to, da predstavimo to študijo o mobilnosti in vključevanju na trg dela mobilov, eh, oprostite, invalidov in ljudi z omejenimi Eh, z možnostmi. Nekaj nasploh najprej. Svet Evrope govori o varovanju pravic ljudi s omejenimi sposobnostmi v okviru revidirane socialne listine, kar se je zgodilo leta 1996. Od takrat na invalide ne gledamo več kot na žrtve ali na bolnike, temveč na ljudi z enakimi pravicami, ki lahko v družbi odigrajo polno vlogo. Lizbonska strategija, programi socialnega delovanja, socialne agende, pa tudi sedanja strategija EU 2020 posebej poudarjajo socialne politike in uh, ukrepe za odpravljanje revščine. V zadnjih letih se zlasti podarja v državah članicah okrepitev socialnega in eh, trga dela in vključevanja ljudi s omejenimi sposobnostmi oziroma invalidov na trg dela. Kar zadeva za stopnjo zaposlenosti v Evropski uniji je treba ugotoviti, da je stopnja zaposlenosti invalidov za približno 20 odstotkov nižja od eh, ostale populacije. Potem, kar zadeva stopnjo izobraženosti eh, invalidov, tudi ta je nižja, tako kot torej nižja, kakor je stopnja izobraženosti ljudi brez invalidnosti. Države članice Evropske unije ugotavljajo, da gre za nizko stopnjo zaposlenosti, visoko odvisnost eh, in vse večjo nevarnost, da zapadajo v revščino pri invalidnih osebah. Duševna, duševno zdravje je eden od eh, vse večjih razlogov za uh, izključevanje invalidov in za njihovo uh, njihovo um, zanemarjanje, ko gre za vključevanje na trg dela. Gre zlasti za takšne probleme, kot so uh, anksioznost in depresija. Ena tretjina tistih, ki prijemajo nadomestila za invalidnost, je takšnih, katerih invalidnost je povezana s duševnimi problemi. Vse večje naraščanje števila mladih zlasti tistih mlajših od 35 let, ki prejemajo invalid, nadomestila za invalidnost, je nekaj, kar eh, opazimo v vseh državah članicah in to je zaskrbljujoče. Običajni profil prejemnika nadomestila za invalidnost je včasih bil starejši delavec, ki je opravljal ročna dela in ki je prejemal nadomestilo za invalidnost kot neke vrste eh, premostitev obdobja do zgodnjega upokojevanja. Ampak vse več eh, je mlajših, kot sem rekel, takšnih prejemnikov nadomestil za invalidnost, slasti pa je zaskrbljujoče, ker so ti vključeni v vseživljensko pokojninsko zavarovanje. Kaj to pomeni? Mlada oseba, ki prejema nadomestilo za invalidnost, bo po vsej verjetnosti izključena iz trga dela. celotno uh, sicer aktivno življensko dobo. V večini primerov je zmožnost za upravljanje dela pri tem samo delno omejena. Šesta prosojnica kaže, da so ljudje, invalidne osebe, ljudje, pri katerih obstaja visoka stopnja tveganosti revščine, socialne izključenosti, zlasti, če niso zaposleni. Potem druga slika kaže odstotek novih eh, vrst eh, pomoči za invalidnost eh, zaradi problemov v duševnem zdravju. Še nekaj mobilnost invalidov. Mobilnost je seveda zelo pomembna pri tem, da zagotovimo, da, je Evrops, da so evropski eh, delavci zaposleni in tako naprej vse bolj eh, pripravljeni prilagati se spremembam na trgu dela. Tradicionalne ovire, kot so pravne, upravne in podobne, pa so seveda večje za invalidne osebe kot eh, za ostalo populacijo. Problem je tudi uh, velika razlika v opredelitvi pojma invalidnosti v državah članicah Evropske unije. Zaradi tega se pojavlja cela vrsta problemov, ko govorimo o prostem uh, gibanju ali prostem pretoku ljudi. Oblike invalidnosti namreč niso vključene v enake definicije in ne uporabljajo vse države članice eh, enakih kriterijev za opredelitev le teh. Sedaj pa bom predal besedo kolegici, ki nam bo opisala ukrepe, ki jih uporabljajo države članice za pomoč invalidnim osebam. Pozdravljeni. Nasplošno lahko rečemo, da obstajata dve vrsti ukrepov, ki so namenjeni invalidnim osebam. Najprej imamo tako imenovane eh, pasivne ukrepe, to so gotovinska nadomestila, potem pa imamo aktivne ukrepe, to je aktivna politika zaposlovanja. V okviru aktivnih ukrepov lahko razlikujemo med tremi različnimi vrstami ukrepov namenjenih invalidnim osebam. Najprej usmerjanje, svetovanje, kot recimo uh, priprava na upravljanje novega delovnega mesta, potem psihološko usmerjanje in tako naprej, potem usposabljanje, izobraževanje, posebne oblike poklicnega usposabljanja in tretja skupina so, je zagotavljanje posebnih delovnih mest, recimo varova, v varovanih delavnicah in podobnem, kar imamo v Belgiji, in, v Italiji in v Španiji. Razlikujemo tudi med dvema vrstama ukrepov za zaposlovanje. Najprej konkretne, specifične, ki so ukrepi namenjeni invalidom, recimo sistem kvot. Večina držav članic pozna eno ali drugačno obliko sistemov kvot. Danska, finska pa sta izjemi, ker teh, teh kvot ne poznajo. Na tretji strani, v tretji razpredelnici, najdete nekatere primere takšnih sistemov kvot. V nekaterih državah članicah je to povezano z penali, v drugih pa ne. Še ena vrsta ukrepa za poslovanje, to je bolj splošna oblika, naprimer politika Eh, preprečevanja diskriminacije na delu, potem ukrepi za eh, zagotavljanje lažjega dostopa do delovnega mesta, recimo odstranjevanje eh, fizikalnih ovir, potem fleksibilnost delovnega časa in dostopnost informacij oziroma podatkov. Tretja vrsta splošnega ukrepa je prožna varnost. To je zelo pomembna oblika ukrepov, kajti dobro definirano ravtež, ravnotežje med aktivnimi in pasivnimi ukrepi predvideva ta. Pri tem lahko najdemo neke vrste pravo ravnotežje med prožnostjo in varnostjo. Aktivne politike vključevanja na trg dela in zakonodaje pa niso dovolj brez institucionalnih reform. Eno takšnih eh, lahko omenimo na danskem. Schema namenjena za poslovanje invalidov, je doživela reformo leta 2003. Sedaj se ne osredotočajo več na to, eh, kakšne so eh, zmanjšane zmogljivosti invalidnih oseb, temveč bolj na to, kakšne so preostale zmogljivosti. Na ta način se uvaja neka nova kultura eh, v zvezi z poslovanjem invalidnih oseb. Kar zadeva vpliv uporabljenih ukrepov, je težko let tega oceniti, ker nimamo podatkov oziroma dovolj um, ugotovitev, znanstvenih ugotovitev. Cela vrsta ovir pa je nekaj, kar lahko izmerimo, naprimer premalo informacij, potem negativni vpliv uh, gospodarske krize potem zanemarjanje nekaterih eh, skupin populacije, recimo starejših invalidnih oseb in eh, diskriminatorno obravnavanje se strani delodajalcev. Kar zadeva učinek in vpliv posebnih schem, tudi v zvezi s tem je stvari težko ocenjevati, ker nimamo dovolj podatkov. Ta inštrument še ni dovolj dokumentiran, zato je težko kaj več povedati o njem. Vemo pa nekaj. Sistem kvot lahko naredi delo bolj dostopno, vendar lahko negativno vpliva tudi oziroma mm, je v, na voljo samo tistim, ki so že vključeni na nek način na trg dela. Torej, to, kar potrebujemo, je neke vrste koherentna kombinacija ukrepov. Recimo, zakonodaja za preprečevanje diskriminacije in m, mm, posebni pogoji za poslovanje ki jih sprejmejo delodajalci. Prožna varnost je zelo pomemben inštrument, za katerega menimo, da bo ta eh, v veliki meri koristil za poslovanje invalidov v prihodnosti. Sedaj pa še kolega, ki bo eh, predstavil sedem priporočil na področju ključnih politik. To je zadnji del te naše predstavitve. Najprej Naj povem, da kar zadeva samo temo mobilnost invalidov in njihovo vključevanje na trg dela, je izvajanje ukrepov in zakonodaje Evropske unije na področju preprečevanja diskriminacije bil pravi korak v pravo smer. Spričo tega je pomembno, da Evropski parlament zagotovi izvajanje, učinkovito izvajanje tega načela v vseh državah članicah. Nadalje, Evropski parlament bi moral v svojem naslednjem poročilu o vprašanju mobilnosti invalidov poudariti, da so politične reforme sistemov nadomestil za invalidne osebe v državah članicah takšne, ki se morajo osredotočati na zmožnost za delo ne pa na nezmožnost za delo invalidnih ljudi oziroma oseb. Nujno je zavarovati tiste, ki so zboleli, ki so poškodovani, vendar sistem nadomestil bi nasplošno moral eh, biti v korist tistih, ki še lahko opravljajo delo in ki torej še vedno ostanejo, ostajajo del tistih, ki so vključeni na trg dela. Torej, namesto da bi ohranjali status quo, je treba pospeševati kulturo vključenosti. Naslednje. Širše politike se morajo sredotočati na to, da se zmanjša priliv v schemo invalidnih nadomestil za invalidnost. Recimo tukaj treba izobraževati in ozaveščati delodajalce in eh, komisije za ocenjevanje invalidnosti. Duševno zdravje mladih odraslih je ena od najbolj perečih tem prihodnosti. Mladi te vrste se namreč znajdejo nekako ujeti v sistem nadomestil za invalidnost in na ta način jim je otežen kasnejši vstop na trg dela. Treba je torej analizirati vzroke tega trenda, ti vzroki so uh, zaskrbljujoči, analizirati pa je treba tudi oblike rehabilitacije, ki so lahko koristne za to, da ti mladi, te mlade odrasle osebe ostanejo aktivne, torej zaposlene družbene oziroma socialna zavezništva so tista, ki bi lahko prispevala k temu, da bo delo, sfero dele bolj prijazno invalidnim osebam. Prožna varnost bo verjetno imela pozitivni vpliv na zaposlovanje invalidov. Fleksibilni delovnik in posebni ukrepi aktivacije, povezani z reformami, sistemov socialnega varstva, ki zagotavljajo dostojne življenjske standarde, so nekaj, kar je videti, da že deluje. Nimamo dovolj empiričnih podatkov, torej dovolj podatkov nasploh, zato ne moremo zaenkrat še reči, da je en ukrep primeren za vključevanje invalidnih oseb na trg dela. Glede na to bi Evropski parlament ne smel dajati prednost enemu modelu prožne varnosti, češ ena rešitev je dobra za vse, temveč bi moral pospeševati ključne koncepte, temeljne koncepte prožne varnosti. Še nekaj. Omenili smo že leta smo v študiji ugotovili, da nimamo dovolj empiričnih podatkov o spremljanju in vrednotenju socialnega položaja, v katerem so se znašli ljudje z invalidnostjo. Zbiranje podatkov in dostop do znanja in dobrih praks je nekaj, kar nam bo omogočilo ugotoviti, kateri so primerni ukrepi za povečanje mobilnosti invalidov. Evropski parlament bi torej moral zahtevati od držav članic, da naredijo velike izboljšave na področju zbiranja eh, takšnih podatkov in poročanja leteh. V mislih imam predvsem neke usklajene oblike ali celo obrazce zbiranja podatkov. Različne pobude na področju različnih politik, ki jih sprejemajo na različnih ravneh, lahko delujejo, če bodo povezane in če bodo uh, konsistentne. Ključnega pomena pri doseganju tega je boljša komunikacija, boljše komuniciranje ne samo med različnimi organi in institucijami Evropske unije, temveč tudi v okviru njih samih. Torej, Evropski parlament bi moral pomagati ustvarjati večjo povezavo med nacionalnimi politikami zaposlovanja in nacionalnimi strategijami o socialni vključenosti. In še zadnje priporočilo na področju politik. Gre za naslednji akcijski načrt za invalide. Uporabljati je treba še naprej odprto metodo koordinacije in procese v okviru te metode tudi na področju zaposlovanja in na ta način lahko zagotovimo, da bo tema uh, invalidnost in vključevanje invalidov na trg dela postala bolj prisotna pri razpravah o nacionalnih politikah. Neodvisni. Uh, paneli za razpravo o mobilnosti invalidov morajo v prihodnosti bolj vključiti tudi udeležbo invalidnih oseb samih. Hvala za vašo pozornost. To je vse, kar smo želeli mi povedati, sedaj pa se veselimo vaših zamisli in vprašanj. Najlepša hvala, to je bilo zelo koristno in najlepša hvala za vse delo, ki ste ga opravili. Preden ostalim dam besedo, bom sama postavila dve vprašanje, tri vprašanja. Na začetku ste rekli, da tako veliko število držav članic uporablja tako različne definicije pojma invalidnost. To je seveda velik problem tudi za nas, tudi pri eh, naporih za to, da pojem invalidnosti vključimo v konvencijo Združenih narodih, eh, narodov o eh, invalidnih osebah. Tukaj je bilo veliko težav. Eh, Sedaj vaš, vas sprašujem, ali mislite, da bi lahko priporočili nek skupni pristop eh, v Evropski uniji k tem definicijam na podlagi definicije iz Konvencije Združenih narodov. Drugič, govorili ste o dostopnosti, imamo direktivo o zaposlovanju, ki naj bi zagotavljala dostopnost do delovnega mesta. Ali bi nam lahko nekaj več povedali o tem, kako menite, da države članice to direktivo izvajajo? Vem, da je komisija že sprožila postopek zaradi eh, kršitve in neizvajanja eh, proti nekaterim državam članicam, ampak vseeno nekatere so še vedno bistveno za eh, tistimi, ki so bolj uspešne pri izvajanju te direktive. Države članice verjetno imajo neke težave in kako mislite, da jih rešujejo? Potem še nekaj. Govorili ste o dostopnosti. Mislim, da ste v študiji zlasti pravčevali problem dostopnosti delovnega mesta. Direktiva o eh, zaposlovanju iz leta 2000 seveda govori o ovirah, ki jih je treba opravi, odpraviti, pa tudi uh, horizontalna direktiva govori o tem in eh, te se ukvarjajo s tem, kako je treba zagotoviti dostopnost invalidom do eh, zgradb, do prometnega javnega prevoznega sistema in tako naprej. Zanima me, ali vi menite, da je tudi pot do delovnega mesta za invalidne osebe nekaj, kar je treba vključiti v te direktive ali ne. Potem v zadnjem delu ste govorili o samostojnem življenju. Ali ste upravili kakšne raziskave o tem, kako samostojno življenje pomaga invalidnim osebam, da so bolj sposobne in da bodo, zlasti v prihodnosti, bolj sposobne zagotoviti si dostop do delovnega mesta? Gre za invalidne osebe, ki so morda živijo v inštitucijah, Te sicer lahko imajo dostop do delovnega mesta, do javnega prevoza in tako naprej, ampak mislim osebno, da samostojno življenje omogoča invalidom več eh, samostojnosti. Zanimive so tudi statistični podatki o ljudeh, ki imajo duševne probleme. To mislim, da je poseben problem, kajti duševno zdravje je nekaj, o čemer ne govorimo dovolj. V vaši študiji pa govorite o tem, da je treba čim prej odkriti v zgodni starosti duševne motnje in se takoj začeti ukvarjati z njimi. Sicer bo prišlo do situacije, ko se um, mlajši ljudje invalidi zaposlijo, potem pa se šele enkrat uh, na delovnem mestu pojavijo duševne motnje. In, uh, Strinjam se celoti z vami, eh, ko eh, zagovarjate sistem prožne varnosti. Mislim, da je res potrebna leta zlasti za invalidne osebe, tako kot za vse ostale. Vsi morajo imeti to prožnost pri svojem delu, tako da včasih lahko opravljajo eh, polovični delovni čas in da se na ta način počasi vključujejo na trg dela. Potem, ko ljudje začenjajo dobivati nadomestila za invalidnost, to ste sami prikazali, povedali, oproščam se mimo grede, da nismo teh prosojnic mogli na uh, to platno ali na ta zaslon prikazati, ampak vi govorite v teh prosojnicah o težavah tistih, ki so se na nek način znašli ujeti v sistemu nadomestil za invalidnost. Vi pa predlagate, da je treba uh, istočasno ljudem zagotoviti ta nadomestila za invalidnost, pa tudi dostop do dela, tako da bodo ti ljudje dobili občutek, da so še sposobni opravljati delo in da ne ostanejo samo odvisni od nadomestil za invalidnost zlasti, če gre za kronične bolezni pri teh eh, invalidnih osebah na ta način, ne, nimajo več občutka, da nekdo še pričakuje od njih, da se bodo vrnili na delovno mesto, na ta način dobijo občutek, da sploh ne bodo nikoli imeli možnosti. Na ta način torej invalidne osebe postanejo ujete v svoji invalidnosti in ne znajo več najti poti nazaj na trg dela, čeprav večina invalidnih oseb to želi doseči. Toliko bi rekla sama.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 vtis. Zdelo se mi je, da so vaši zaključki, kar zadeva sistem kvot, samo delni, niso popolni torej. Zdi se mi, da predvsem negativno ocenjujete sistem kvot ali da imate vsaj nekaj pomislekov v zvezi z tem sistemom kvot kako mislite, da se je treba lotiti tega problema. Sam moram reči, da sem za sistem kvot. Zakaj? Zato, ker v skupini invalidnih oseb obstajajo nekateri, ki enostavno brez eh, takšnih kvot nikoli ne bodo se mogli vrniti na trg dela. Druga pripomba. Morda niste v tej študiji posvetili dovolj pozornosti temu, da pravzaprav obstajata dve skupini ali podskupini v skupini invalidnih oseb. Sam imam uh, univerzitetno izobrazbo, imam svoj poklic in lahko uh, konkuriram uh, na trgu dela z neinvalidnimi osebami. Mnoge invalidne osebe pa tega ne morejo, zato ker se niso mogle izobraziti, nimajo nobenih kvalifikacij in eh, žal je to skupina, ki je v večini. Strinjam se z eh, avtorji te študije, da je pakt eh, o invalidnosti nekaj, kar eh, mora imeti veliko vlogo v okviru strategije EU 2020. Menim tudi, da nismo posvetili dovolj pozornosti listini o temeljnih pravicah Lizbonske pogodbe. Vi ste omenili konvencijo Združenih narodov, kar je prav in dobro, ampak listina o temeljnih pravicah je tudi pomembna. naj povem še naslednje. Ne vem, kakšna je bila metodologija, ki jo predlagate za to, da bi povečali število zaposlenih invalidnih oseb. Vem, da je to povezano tudi z zakonodajno področju. Uh, konkurenčnosti na področju javnih naročil in tako naprej. In politiko javnega naročanja lahko, naprimer, države članice namenijo temu, da eh, podprejo zlasti tiste podjetja, ki eh, zaposlujejo invalidne osebe. To je samo eno od predlogov. In strinjam se z predsedujočo, da obstaja tukaj problem definicije oziroma opredelitve pojma invalidnost. Tukaj so razlike med državami članicami res zelo velike. In mislim tudi, da je konvencija Združenih narodov solidna podlaga za naše razprave. Hvala, gospa Meissner. Ja, dank, Hvala lepa. Hvala lepa tudi referendum za predstavitev poročila. Žal vsega nisem slišala, nekoliko sem zamudila. Nisem pa prebrala pa sem to poročilo in rada bi izpostavila pomen, ko ste dejali, da se ne smemo osredotočati na invalidnost, na nezmožnost, potrebno se je osredotočati na zmožnost invalidnih oseb. To se mi zdi posebnega pomena, še prav posebno za prihodnost delo, trga dela. Po eni strani želimo invalide bolj vključevati, kot je to trenutno in v prihodnosti bomo odstotno imeli tudi vedno večji delež invalidnih oseb. Tudi zaradi medicinskega napredka, naprimer, bo preživelo več invalidnih otrok, tudi s težkimi invalidnostmi. Ne bo možno vseh vključiti na trg dela, vendar pa moramo spremeniti razmišljanje. Še nekaj pomembno, o tem ste tudi govorili. Obstajajo osebe, ki so imeli nesrečena delo ali so enostavno pregoreli in ne morejo več delati in jih ni možno več polno zaposliti. In vsi ti ljudje, ki imajo zdravstvene omejitve ali invalidnosti, bodo na usporednem trgu dela. Vsaj zdaj je tako. To se mi ne zdi dobro ne za te osebe, ne za splošno populacijo. Tako da moramo poskrbeti za to, da bi jim omogočili vrnitev na trg dela. Izhajati moramo iz tega, da imamo eh, veliko različnih oblik za poslovanje na trgu dela. In mislim, da je to poročilo zelo primerno in to je smer, v katero moramo iti. In še nekaj, kar se mobilnosti tiče. Sem tudi v odboru za promet in tam se pravkar pogovarjamo o pravicah potnikov v avtobusnem prometu. In tudi tukaj so invalidne osebe zelo pomembne. To v mestnem prometu ne moramo omogočati, vendar pa tudi tukaj moramo iskati rešitve, da bi jamčili invalidnim osebam tudi venitev na trg delovne sile. Hvala lepa za to poročilo. Kristensen, prosim. Tak for det, fru formand. Og tak for bidragene til det her meget vigtige. Hvad lidt så Ta tema je izjemno pomembna in vesel sem, da smo slišali ti dve predstavitvi. Nobenega dvoma ni, da v sedanji gospodarski krizi najbolj trpijo najbolj razljive skupine prebivalstva. In zaradi tega je treba tudi narediti eh, anal, eh, analizo eh, obdobja 2008-2009 in eh, če to analizo. Eh, naredimo, potem vemo, da bodo najbolj, eh, da, oziroma da so največ izgubili v teh letih ravno invalidi. Mislim, da je nemogoče najti en sam model, ki bi bil ustrezen za vse, oziroma da bi bilo mogoče najti eno samo rešitev za vse države članice. Kaj te situacije so različne, različni so tudi načini vključevanja invalidov v trg dela. Mislim, da se prožna varnost preveč podarja. Res je, pomembno je imeti dovolj prožnosti, eh, zlasti zato, da se omogoči ponovna vključitev. Eh, invalidov v eh, delo. Ampak tako imenovana aktivna politika trga dela je bolj pomembna, kaj ti pomeni nekaj drugega kot eh, prožna varnost. Gre za to, da moramo vedeti, kakšne so potrebe na trgu dela in kakšne eh, lasnosti oziroma kakšna znanja eh, eh, imajo invalidne osebe, tako da najdemo potem nekje neke stične točke. To je tisto, kar potrebujemo, dobra, aktivna politika zaposlovanja. Sam eh, poznam situacijo na Danskem kar dobro in vem, da obstajajo specifični sistemi oziroma specifični ukrepi, ki omogočajo invalidnim osebam, da ne delajo čisto vsak dan. In z tega vidika je prožna varnost pomembna, kajte nekateri invalidi ne morajo delati vsak dan. Ampak, kot sem rečel, aktivna politika je izjemno pomembna, ta omogoča eh, ta uh, meč, to usklajenost med potrebami in pa uh, ponudbo na trgo dela.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 vključevati v doživljensko usposabljanje. In zato imamo tudi socialne sklade. Na zadnjem forumu, eh, ki je bil organiziran na Poljskem v Varšavi, eh, sem slišala nekaj zanimivih eh, pripomb invalidov, ki ne izkoriščajo tega sklada v tolikšni meri, kot bi ga lahko. Zakaj? Često so uh, projekti, ki jih predstavi organizacija invalidov, premalo konkurenčni, da bi uh, bili upravičeni do sredstev iz uh, socialnega sklada. Veliko krat se podarjajo večji stroški, ko se govori o zaposlovanju invalidnih, zlasti eh, upoštevajoč čas, ki je potreben za usposabljanje invalidnih oseb. Eh, večkrat je treba več časa, poleg tega je potrebno eh, zagotoviti posebne prostore, posebno opremo, to, eh, to stane več, ravno tako je treba zagotoviti prevoz teh oseb na to usposabljanje. Ta socialni sklad mora biti bolj dostopen za eh, invalide. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa, gospa Kanelsen. Dank u wel, voorzitter. Ik ga het eens een keer in het Nederlands proberen. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Govorila bom o svojem maternem jeziku. Preden sem bila izvoljena v Evropski parlament, sem bila vodja urada za boj proti diskriminaciji na nizozemskem. In vedno znova smo dobili poročila o invalidnih osebah, ki niso dobili določenega delovnega mesta, zavrnili so jih Pogosto je šlo za delodajalce, ki so na prvi pogled dejali ne, s takšno invalidnostjo pa pri nas delati ne morete, naprimer v knjižnici. Tudi ne kot vzgojitelj, vzgojiteljica. In ko so vključili nas, smo lahko pogosto dejali, da na podlagi evropske zakonodaje proti diskriminaciji, morajo delo dajalci o tem resno razmisliti. Mislim, da moramo govoriti o tej odgovornosti delodajalcev. Po eni strani govorimo o proti diskriminatornih zakonih, potrebno je, da obsojamo negativne prakse. Po drugi strani pa moramo poskušati jih tudi prepričati in jim reči, da je dobro izvajati politiko, pozitivno politiko do invalidnih oseb, tudi zaradi demografskih sprememb. In to bo ugodno vplivalo tudi na atmosfero v podjetju. V Evropi poskušamo ponujati vzpodbude. Poskušamo zagotoviti boljše izvajanje protidiskriminatorne zakonodaje in poskušamo tudi zagotavljati, da jasno povemo, da se tudi invalidne osebe lahko vključijo na trg delovne sile. Hvala lepa. Sedaj pa se vračamo spet k pripravljacem študije. Prosim. Yes, uh, Hvala lepa da lahko odgovorim na vaše izjave. Predvsej vprašanj in izjav smo slišali. Naj začnem s pripombami gospe Lin glede opredelitve. Rešitev, ki ste jo uporabili leta 2006 v svojem poročilu, ko ste že pozvali skupni evropski opredelitvi, torej pred štirimi leti, je bila dobra. In strinjamo se z vami, gre za to, da ni dovolj politične konvergence med politikami. Ko govorimo o prostem pretoku oseb, invalidnih oseb, je pomembno, da se lahko serijo iz ene države v drugo. To žal še ni možno zaradi dejstva, da ne gre za jasno opredelitev in za jasne kriterije po vsej EU. Torej, strinjamo se glede tega in prav imate, konvencija ZN bi lahko bila podlaga za to. O tem vprašanju se moramo pogovarjati z širšega vidika. Po eni strani gre za človeški vidik, kar pomeni, da invalidne osebe imajo enake možnosti in priložnosti. Po drugi strani pa je to dobro z ekonomskega vidika. To lahko izboljša zaposljivost. Kot smo lahko videli, je integracija invalidov na trg dela nekaj, kar je ključnega pomena. In sicer zato, ker se tako zmanjša tveganje revščine. Torej, gre za jasno povezavo. In še nekaj. Gre za kombinacijo. Nismo dejali, da so kvote negativne. Ravno nasprotno, vendar pa pri naših analizah smo opazili, da je velika večina delovnih mest na voljo za nizko izobražene osebe. Gre za simbolen pristop, če smem to tako imenovati. To je škoda. Tako da smo za kombinacijo vključevanja na trg dela, ukrepov za aktivacijo ustreznih socialnih sistemov, zagotavljanje dostojanstvene ravni življenja in porožne delovne scheme. Gospodin je na začetku tudi dejala, da bi moralo biti jasno in zagotovljeno, da bodo invalidne osebe, ki želijo sodelovati na trgu dela, da bodo imele možnost sodelovati, da ne bodo diskriminirane ali ogrožene, če naprimer delajo samo za krajši delovni čas in ne delajo za poln delovni čas. In še ena točka kar se spremembe razmišljanja glede naših stališč tiče. Enake pravice vključujejo enake priložnosti in gotovo moramo premisliti o starem modelu. Gre za ta tipičen profil nekoga, ki samo pridobiva invalidska nadomestila. To je starejši, moški, ki pravlja ročna dela, vendar pa tak profil ne obstaja več, ta profil se spreminja. Veliko je mladih. Tako da se moramo osredotočati na delovno zmožnost in ne nezmožnost. Kot to naprimer počne zelo uspešno Danska. Z našega vidika je Danska dober primer najboljših praks pri tem vprašanju. In še nekaj podatki in kriza. Da, biti moramo potrpežljivi, kar se tega tiče. Pogosto se govori o teh podatkih in o krizi in o vplivu na socialne razmere in na invalidne osebe. Te podatke imamo torej za leto 2008. Naslednje podatke pa bomo dobili marca 2011. Kar se dostopnosti tiče in nadaljne razprave, kar se tiče kvot, pa bi predal besedo kolegici. Prosim. Kar se dostopnosti tiče, se strinjam z gospodin. Potrebujemo prilagoditev delovnih mest, pa tudi zahteve, da se ljudje vračajo. Tudi, naprimer, moramo spremeniti javni promet. Fleksibilno delo pa pomeni tudi delo nadaljavo, naprimer. Tako da mora to biti možnost kombiniranja za invalidne osebe, da se bodo lahko prilagodili, torej da bomo spremenili javni promet, ali pa da bodo imeli možnost delati tudi od doma ali nadaljavo. Hvala lepa. Mislim, da ste odgovorili na večino vprašanj razen če kdo misli, da na njegovo vprašanje niso odgovorili za dostni meri, mislim, da ste pravili odlično delo. Hvala lepa za to študijo, za predstavitev in hvala lepa, da ste prišli k nam. Mislim, da je bilo to zelo koristno za nas vse. Sedaj pa predajam predsedovanje predsednici gospe Beres. Chers collègues, euh, bonjour, merci. Euh. Kolegice euh... in kolegi, dober dan. Najlepša hvala, gospa podpredsedujoča, da ste me nadomestili. Sama sem morala iti na sestane Kozaka. Zato pa sedaj predstavam, da gremo takoj na osmo točko našega dnevnega reda. E, gospa Karima Deli nam bo predstavila osnutek mnenja o besedilu s katerim se ukvarja odbor za kulturo in ki govori o izkoriščanju potencijalnih eh, o potencijalu kulturnih in ustvarjalnih industrij. Prosim, gospa Deli. Gospa predsednica, kolegice in kolegi, preden predstavim glavne točke mojega eh, mnenja, ki govori o izkoriščanju potencijala kulturnih in ustvarjalnih industrij, bi vam želela najprej povedati, kako sem ogorčena nad izgonom treh mladih eh, študentov, ki so del, delali v gradbeništvu več kot eno leto. Eh, ta stavba je bila več kot 40 eh, let bila Eh, prazna in iz te stavbe so jih izgnali. Danes eh, nimajo kje spati, ampak želim izraziti vso solidarnost, ki jo čutimo do njih. Kajti eh, letos je leto boja proti socialni izključenosti in revščini in upam, da bo ta poziv slišan tudi na strani francoskih oblasti, zlasti, da bo to Eh, slišala tudi sekretarka za stanovanske probleme. In eh, mislim, da je bilo treba povedati, kaj se trenutno dogaja na naših ulicinah. Torej, moje poročilo, izkoriščanje potencijala kulturnih in osvajalnih industrij. Eh, To eh, mnenje je povezano tudi z zeleno knjigo, ki govori o tem, kakšen potencial obstaja na tem področju. Ta potencial pa je treba izkoristiti v okviru strategije 2020. Iz tega razloga menim, da bi naš odbor moral odigrati svojo vlogo v tej razpravi. Ampak sektor kulture in sektor ustvarjanja je tudi sektor, kjer obstaja zelo veliko raznolik, eh, različni so statusi, različni način dela, ravno tako pa je to področje, kjer eh, so delavci v dokaj negotovem položaju. Zato mislim, da bi morali narediti več za odpravo neenakosti v tem sektorju, ne samo gospodarskih neenakosti, ampak tudi neenakosti, ki se nanašajo na eh, dostop do socialnih pravic in do dela. Eh, tu moramo spodbujati eh, ustanavljanje ne lukrativnih organizacij, organizacij, ki nimajo namena eh, dobička, ampak moramo spodbujati solidarno gospodarstvo. Dostop do, do znanja in do kreativnosti je ena od pravic zlasti za tiste ljudi, ki so v najslabšem položaju zaradi svojega socialnega položaja oziroma zato, ker so pripadniki neke manjšine. Potem Evropa. Evropa predstavlja mobilnost, izmenjave. Zakaj Zato pa moramo spodbujati pobude na področju mobilnosti, zlasti mladih ustvarjalcev, diplomiranih ali ne, in moramo pozvati države članice, da odpravijo ovire za to mobilnost. In to tako znotraj EU, kot med EU in tretjimi državami. Ravno tako eh, predlagamo, da se okrepijo povezave med eh, eh, kulturnimi in ustvarjalnimi industrijami na eni strani in pa izobraževanjem, usposabljanjem na, na drugi. Zlasti to velja za doživljensko usposabljanje na področju digitalnih tehnologij. Naj še na koncu podarim, da moramo vsem delovcem, zlasti umetnikom, eh, ustvarjalcem, ki eh, nam obogatijo naše življenje, torej ni moramo jamčiti ustrezno raven socialne zaščite, ta mora biti visoka, tako kar zadeva zavarovanje za primer brezposelnosti, za primer zavarovanja eh, za nesreče pri delu in moramo narediti to, kar smo podarili prejšnji teden na plenarnem zasedanju, namreč eh, pravico do Eh, porodniškega oziroma starševskega dopuste. Do 10. novembra lahko vložite svoje predloge sprememb. Natančno bom prebrala vaše predloge sprememb in potem bomo sprejeli poročilo. To more predsedojoča to povedati, gospa pred, eh, poročevalka. Hvala lepa. Ah, hvala lepa. <laughs> Sem. Treba je spoštovati naše vzajemne vloge. Gospa Steinbrück, gospod Benamjas. Äh, Hvala lepa, gospa predsednica. Kulturne in ustvarjalne industrije so v Evropi rastoča panoga. To gledam z nemškega vidika. Vidim, da je rast eh, visoka. In zato mislim, da je tudi pravi čas in dobro, da je ta tema obravnavana v zeleni knjigi. In zato je potrebno, da tudi mi tukaj v odboru za zaposlovanje in socialne zadeve se ukvarjamo s to temo. Zelena knjiga komisije je po našem mnenju naravnana na gospodarstvo in se ne loteva pravih socialnih resničnosti. Gospa Deli ima prav. Še prav posebno moramo upozoriti na ne. Uh, uravnoteženost. Zato se zahvaljujem za njeno mnenje. Vključila je zelo veliko točk, ki so za nas zelo pomembne. Socialne varovalke, varstvo pred diskriminacijo. Naši predlogi sprememb se bodo osredotočali na to področje. Gre za socialno varstvo, za zagotovitev eksistence, tudi za MSP in za olajšanje ulaganja prošen za pomoč in to tudi v kulturnem in ustvarjalnem sektorju. Hvala lepa, toliko na kratko. Hvala lepa, gospa eh, predsednica. Poročevalki čestitam. Vem, kakšne so omejitve, vem, da vsega ne moremo napisati v mnenju, kar bi želeli, ampak vseeno bi želel, da se bolj podari potencial teh sektorjev. Na ta sektor se ne sme gledati samo na sektor, kjer obstajajo negotova delovna mesta. A, ampak eh, sem spada mnogo ljudi, to so tudi eh, ljudje, ki delajo v gledališču, tehnike in podobno. Mislim, da moramo v mnenju povdariti to, da gre za vse delovce. Druga točka, o kateri smo tudi govorili, oziroma zadnja točka, povdariti je treba prosti pretok ljudi. Število ljudi vseh nivojev, število umetnikov, ki so nam povedali, da ne morejo priti v to ali to državo, zato ker nimajo vizoma tu ne govorim samo o umetnikih iz EU, tu govorim o umetnikih iz Afrike in iz drugih držav, iz Turčije recimo, ampak iz teh držav umetniki ne morejo vedno priti v naše države, eh, tudi ne v Francijo in zato želim, da se bo poročilo bolj podari to, da gre to za umetniški sektor, za umetniško področje, saj govorimo konec tudi, koncev tudi o uniji za sredozemlje in zato moramo narediti vse za prosti pretok umetnikov in pa tudi tehnikov, ki z njimi hodijo. Gospa Kosta in potem gospa Harkin. Um, Hvala lepa. Pripravljavki mnenja. Pristojni odbor je seveda odbor za kulturo mislim, da je pomembno, da se v tem odboru tudi ukvarjamo s socialnimi vidiki in da se ukvarjamo tudi z vsemi tistimi, ki so dejavni v kulturni in ustvarjalni industriji. Prizadeti je tudi sektor storitev. In s tem v zvezi bi rada spomnila na resolucijo glede socialnega gospodarstva, ki smo jo sprejeli. Zelo veliko tistih, ki dela na kulturnem področju, je zajetih v tej resoluciji. Ta specifični statut bi moral biti obravnavan, gre za umetnike, pa tudi druge delojemalce, ki so dejavni v klasični industriji, tako bi to imenovala. Torej, pri nas smo imeli predstavitev na mojo pobudo z vsemi zainteresiranimi stranmi in kot poročevalko senci sem želela izvedeti več. In sicer vedno znova so mi dejali, da je potrebno ponovno razmisliti o tem, da imamo naprimer modo kulturni turizem in da je, ima to opravka z okusom. Torej, gre za tesno povezavo med spodovčen kulture v širšem pomenu besede. Danes lahko rečemo, da gledamo na vse skupaj vedno širše. Na kulturnem področju imamo 50 odstotkov univerzitetno izobraženih. To je sektor, ki ima zelo visoko izobražene delavce. V zeleni knjigi je govora tudi o tem, da obstajajo različne kvalifikacije, ki jih je potrebno priznati. Dan danes imamo različne standarde po državah članicah, potrebno jih je prilagoditi. Pomembno, pomembna je tudi mobilnost umetnikov. Imeli smo leto evropske ustvarjalnosti, morda tega nismo dovolj izkoristili, morda nismo govorili dovolj o mobilnosti umetnikov. naprimer založniki založbe so opozorili na to, da je tudi na audiovizualnem področju potrebno še marsikaj postoriti, da bi morali zagotoviti, da bodo programi, ki opozarjajo na to, kako delujejo različne založbe, da bo to izpostavljeno. Prav tako obstaja še en vidik, avtorski honorarji. Tudi to je potrebno izpostaviti. Le na ta način bodo ustvarjavci lahko imeli možnost do pritožb, če bo do tega prišlo delajo v zelo negotovih razmerah in strinjam se s pripravljavkom mnenja, da moramo zagotoviti, da bomo imeli jasne določbe za zaščito osranih delavcev. Gospa Harkin, potem gospod Baldasare. Hvala lepa, gospa predsednica. Poročevalka Senci danes ni tukaj. Poročevalca Senci danes ni tukaj. Poslal mi je nekaj zapisko in sedaj bom to posredovala vam. Najprej se želi zahvaliti poročevalki za to mnenje, podpira ga, rad pa bi predlagal nekaj dodatkov. Potrebno je spostaviti ekonomski zaposlitveni vidik in nekaj manjših sprememb. Podrobnosti. Prvi odstavek podpira poziv, da morajo države članice spremeniti sisteme socialne varnosti, da bi zagotovili, da bi prilagodili jih potrebam kulturnim delovcem in ustvarjalcem. Vse skupaj mora biti prožno. Prožnost je ključna beseda. Zelo veliko je ustvarjalcev, pa naj se gre za neodvisne delovce, zaposlene ali pol neodvisne delovce, ki seveda imajo težave in s sistemi socialne varnosti ne smejo ustvarjati uvir za ustvarjalnost sektorja. Socialna varnost mora biti zagotovljena vsem, v vseh panogah. Prav tako izpostavlja dejstvo, da je kulturni in ustvarjalna industrija zelo pomemben ekonomski sektor. Izpostavlja pomen teh industrij kot eh, ekonomskega sektorja in kot eh, velikega potencijala za ustvarjanje delovnih mest pripravljavka mnenja ni omenila teh tem in zato predlaga predloge sprememb. Prav tako omenja dejstvo, da kulturne in ustvarjalne industrije in zaposleni v teh pogosto nimajo visoke izobrazbe in zato meni, da bi morala biti delovna načela na voljo vsem. In želi spostaviti tudi pomen izobraževanja na tem področju. Prav tako omenja kot eh, zadnja govornica pravica intelektualne lasnine. To je velika grožnja temu sektorju. Prav tako pa bi morda morali uvesti davčne olajšave. Naprimer, v Belgiji je to dobro delovalo. In potem še moja pripomba, mislim, da si moramo ogledati ujemanje veščin in to povezati tudi strategijo EU 2020, kar se digitalne agende, inovacij, novih delovnih mest in novih veščin tiče. Hvala lepa. Gospod Baldasare, potem pa gospa Lim. Ačijo mi congratulo. Hvala lepa, gospa predsednica. Tudi jaz pozdravljam odlično delo pripravljavke mnenja. Torej, slišali smo mnenje velike strokovnjakinje na tem področju za ustvarjanje delovnih mest. To je eden sektorjev, ki ima velik potencial, to moramo reči. Poskušati moramo zagotavljati nova delovna mesta. imam pa nekaj točk, ki bi jih morda morali vključiti v to besedilo. Gre za specifično referenco glede strategij, ki jih je potrebno ukrepiti, da bi potencial za ta sektor v prihodnje bil večji. Evropska digitalna agenda, o tem je bilo govora. Reširiti moramo digitalizacijo evropskega sistema to je tema, ki se ponavlja na vseh področjih politik. Vendar pa moramo biti bolj specifični, kako doseči rezultate. Isto velja tudi za inovacije. Tudi tukaj moramo ukrepati za to, da bi zagotovili finančne spodbude za kulturne in ustvarjalne industrije. Potrebujejo specifične instrumente, ker je to specifičen sektor. morda investicije ne bodo takoj prinesle rezultatov in bomo potrebovali dodatne ukrepe za to, da bi zadostili specifičnim potrebam sektorja. Vendar pa mislim, da so investicije potrebne. Prav tako podpiram to, kar so dejali moji predhodniki. Menim, da je potrebno ponovno izpostaviti strateško potrebo po usklajevanju pravici intelektualne lastnine z razvojem novih storitev in modelov dejavnosti. Socialna varnost, to je pomembno vprašanje, zagotoviti moramo enake pravice za delavce tudi na tem področju. Ena od značilnosti delavcev na tem področju je, da obstaja razkorak. Obstajajo vrzeli v njihovem delu in zato je težko, da bi redno prispevali v te sisteme. Hvala lepa. Yes, uh, of... Hvala, samo nekaj pripomp. Na podlagi tega, kar je rekla Marion Harking predlagate, da je treba spremeniti sisteme za socialno varnost držav članic. Ne vem, kako si to predstavljate, kajti to je v pristojnosti držav članic. V tretjem odstavku govorite o izmenjavi umetnikov iz držav članic EU ter tretjih držav. Ne vem, kako bo to delovalo. Vem, da te različne povezave že delujejo, tako v državah članicah, kot tudi v nečlanicah. Ampak in na ta način se uh, mora zlasti pospeševati izmenjava med umetniki iz EU. Čeprav vem, da bo to težko. Ne vem, ali lahko tretje države res tukaj omenjamo. Prav je, da zagotovimo prosti pretok med državami članicami Evropske unije. S tretjimi državami pa mislim, da bo stvar težja. Euh, Ali želi še kdo besedo? Ali pa smo vsi že postavili vprašanja? Sporočilo komisije govori o kulturni in ustvarjalni industrijo, kar eh, pomeni, da lahko sedaj razmišljamo o tem, kako prispevati k tem industrijam. Z vidika prestojnosti našega odbora je prvi izziv, eh, izziv ustvarjanja novih delovnih mest. In nova delovna mesta lahko nastanejo tudi z razvojem eh, kulturnih in ustvarjalnih industrij. To pa samo tudi že eh, pripelje k vprašanju neenakosti. Več govornikov je o tem govorilo ne vem sicer konkretno, kakšni bodo rezultati tega sporočila, ampak v glavnem gre za potencial, ki ni v celoti izkoriščen, niti ni v celoti priznan. Niti ni eh, priznano, koliko, oziroma niti se ne ve, koliko delovnih mest je mogoče ustvariti. Poleg tega je to industrija, ki se nema, ne da seliti kam drugam. Na podlagi te ugotovitve les voies de sortie de l'Union européenne de, de cette crise, et notamment euh, le potentiel. Pa lahko razmišljamo tudi o izstopu iz krize oziroma izhodu iz krize. Iz, izhod bo odvisen od kreativnosti in inovativnosti in če bo to ustrezno povezano z zaposlovanjem, lahko doseže eh, multiplikativni učinek. To nas pa tudi zanima. V Evropi je nekaj zgodb po uspehu na tem področju. Eh, Eh, danes potrebujemo inovativnost in kreativnost. In ne vem, zakaj ne bi izpolnili vseh pogojev za podbujanje teh industrij. Vemo, da obstajajo primeri, ko je najprej bila ideja in iz te ideje je nastala zelo produktivna industrija. Precej je tudi socialnih vprašanj, ki so povezana s tem. Veliko odstavkov govori o tem. Mislim, da moramo prispevati k temu besedilu z vidika našega odbora. Vem, kakšne so omejitve, saj v takem mnenju ne moremo napisati vsega. Socialnega vidika. Tu se stvari omenjajo dokaj konkretno. Ne bomo se spuščali v vprašanja socialne varnosti in eh, prostega pretoka. Ampak moramo povdariti bolj globalno vprašanje, vprašanje ustvarjanja novih delovnih mest v teh industrijah. Vemo pa, da so to industrije, kjer je veliko atipičnih pogodb za delo. In te netipične delovne pogodbe so lahko zelo pomembne, zlasti z vidika pogojev dela in socialnega varstva. In to moramo upoštevati. Ko govorimo o potencijalu te industrije. Predvsem se mi pa zdi pozitivno aktivno, da se Evropski parlament ukvarja s to pobudo. Mogoče bi lahko razvili tudi pilotni projekt. Ampak tu obstaja določena dinamika, ki jo moramo priznati in na njej graditi. Če nihče drug ne želi besediti. A, gospa Moha. Ja, opravičujem, gospa predsednica, eh, nekaj pozno sem prišla sem, ampak sem vse eno. Eh, z zanimanjem poslušala vašo analizo. Podpiram veliko stvari, ki ste jih rekli, zlasti nestabilnost eh, teh delovnih mest v okviru ustvarjanja novih tehnologij. To so zelo nestabilna delovna mesta. Ta delovna mesta ne preživijo dolgo časa. Eh, to je povezano Eh, s tem, kar ste povedali o eh, delovnih pogodbah, kajti ta delovna mesta so odvisna od projektov. Ljudi se zaposluje pač glede na projekt. Zato moramo vedeti, da je ta schema povsem drugačna od običajnih eh, schem dela, ki jih poznamo. Druga stvar, to moramo povedati v zvezi s točkama 3 in 4. Pri vseh teh ustvarjalnih dejavnostih obstaja eh, zelo močna povezava med zelo različnimi kompetencami. Eh, to so sposobnosti eh, koncipiranja in ustvarjanja na eni strani in pa kompetencami umetniške realizacije teh konceptov. In to se mi zdi, da se bolje razbere v našem predlogu spremembe. Kajti, če ostanemo pri tem besedilo, potem uh, ostanemo samo na področju kulture, ampak gre tudi za izobraževanje in usposabljanje v točki 4. Tu gre za čisto nekaj drugega. Gre za nov koncept učenja in usposabljanja preko novih sredstev komuniciranja. To so težki modeli, ki jih danes še ni, moramo jih šele ustvariti in to pomeni čisto en drug pristop in zato bi zelo želela, da bi ta, uh, uh, li, ta uh, člen uh, koncepcije, konstrukcije uh, bil podarjen poleg Eh, umetniške realizacije. Hvala lepa, poročevalka, prosim. Kolegice in kolege, gospa predsednice, najlepša hvala za vaše prispevke, ki so bili zelo natančni. E, res je, da je nekaj pomankljivosti v mojem mnenju, ampak kot je rekla tudi gospa predsednica, smo omejeni s številom znakov. Ampak res, najpomembnejša stvar je tukaj ustvarjanje delovnih mest, ki se jih ne da uh, uh, delokalizirati. Oziroma teh dejavnosti se ne da delokalizirati. Problem se tretjimi državami. S tem se bomo morali še ukvarjati, kot je povedal kolega tehnično sicer ne vem, kako lahko to naredimo. Ampak vesela bom vaših predlogov sprememb in najlepša hvala za vaše prispevke. Nous en avons euh, terminé avec la, la discussion. Konec razprave. Naj vas spomnim še na koledar, ki ga je poročevalka euh, že omenila. Euh, odbor se bo s tem ukvarjal 26. januarja. Torej, rok za eh, vlogo amandmaja oziroma predlogov sprememb 10. novembra do 12. tako da jih bomo lahko imeli 1. decembra v vseh jezikih in da bomo lahko potem glasovali. S tem smo končali današnji današnje zasedanje za popovdne. Želim vam prijeten večer in uh, se že veselim srečanja z vami jutri, z, vašim, z vašimi uh, glasovalnimi kartami.